Okay, friends, uh, uh, let me Spoštovane kolegice in kolegi, naj pojasnim, kako bo potekalo delo danes. Začeli bomo z izmenjavo mnen o poročilu Bana sklede socialnega dampika. Ob 11.15 v sobi PHS 3C15, torej v enaki sejni dvorani kot prejšnji teden, bomo imeli skupno javno predstavitev z odborom Ekon o gospodarskih neenakostih. Na to se bomo vrnili v to dvorano in bomo imeli izmenjavo mnen z podpredsednikom Katajnjenom. Upam, da bo tukaj prisotnih dovolj poslancev. Namreč eh, včasih je precej problematično, ko povabimo podpredsednike in druge goste, potem pa je v dvorani prisotnih zelo malo ljudi. Po predsedniku Katajnenu bomo začeli z glasovanjem. Potem pa je na dnevnem redu tudi nov, nova točka, eh, socialni vrh. Gospod Sovar je poročevalec tukaj. No, potem pa bomo nadaljevali z normalno, normalnim dnevnim redom, smernice za zaposlovanje in tako naprej. Pa še tolmačenje, na voljo so vsi jeziki, razen hrvaščine in irščine. Ob 11.15 pa se bo to spremenilo. Na, tem, na tej predstavitvi ne bo estonščine, malteščine, slovaščine in eh, škoščine. Na popodanskem sestanku pa bodo spet na voljo vsi jeziki, razen hrvaščine in irščine. Zapisniki 24. maja so potrjeni, tako da lahko kar začnemo z izmenjavo mnen, socialni dumping v Evropski uniji. Gospod Balas, izvolite. Merci, madame la, la présidente. Hvala, gospa predsednica. Najprej bi povedal, zakaj sem eh, prosil, da bi eh, si ogledali te kompromisne manjmaje. Razprava o tem poročilu je verjetno eh, zelo dolga, število predlogov sprememb je tudi zelo veliko in tudi tema je zelo občutljiva znotraj Evropske unije. Zaradi tega se mi je zdelo pomembno, da razpravljamo o tej točki, zato da bomo potem lahko glasovali julija v odboru. In če bo potem delo pozitivno, bomo lahko glevali, glasovali na plenarnem zasedanju septembra. Prva točka, ki bi jo podaril, ni formalnega značaja, je pa pomembna. Najprej bi se zahvalil poročevalcem v senci, s katerimi delam na tej temi. Oni temu posvečajo zelo veliko časa. Veliko prispevajo k razpravi, nimamo samo formalnih razprav, temveč tudi vsebinske razprave in zaradi tega se jim prisrčno zahvaljujem. Seveda imamo različne poglede, eh, ki jih je treba uskladiti in premostiti, vendar mislim, da je to dobra metoda in eh, vsi iskreno in eh, zares dobro prispevajo k napredovanju dela, da pridemo lahko do kompromisa. V kateri fazi smo trenutno? Imeli smo več kot 700 predlogov sprememb. Potem smo veliko delali na kompromisnih predlogih sprememb. Seveda je zelo težko v kompromisnih amandmajih eh, upoštevati več eh, prvotnih predlogov sprememb. Seveda ne moremo upoštevati vseh. Določena razhajanja še obstajajo. Imamo pa mm, določene pozitivne vidike pri vsem tem. Najprej, eh, kar zadeva večino stvari, ne govorimo o vseh stvarih, samo e, večino stvari. E, strinjamo se o sami definiciji socialnega dumpinga. Že pri sami definiciji tega dumpinga eh, lahko najdemo nekaj težav. In eh, razhajanje imamo med skupinami in tudi med posameznimi državami. Eh, socialni dumping ni enoznačna definicija. Tu moramo upoštevati socialne vidike in tudi gospodarske in finančne vidike. Osnutki kompromisnih predlogov so nam omogočili, da eh, napredujemo predvsem, kar zadeva predvsem, izvajanje trenutno veljavne zakonodaje na področju eh, sociale za boj proti socialnemu dumpingu. V zvezi s tem moramo upoštevati tudi konvencije Mednarodne organizacije za delo. Evropska unija včasih ne upošteva vseh eh, določb te organizacije. Mislim, da je to nujno zdaj. Potem potrebne so inšpekcije, učinkovite inšpekcije, horizontalna povezava med nacionalnimi inšpekcijami, predvsem kar zadeva orodja, mislim naprimer na prevajanja, na prevajanje, na tolmačenje na pravnem področju. Potem pa bi povdaril še nekaj dogovorili smo se, in to je zelo pomembno, tudi o tem, da bi potrebovali multinacionalno sodelovanje znotraj Evropske unije za dejavnost nekih uh, uh, delovnih skupin, ki bi se ukvarjale z zelo specifičnimi temami naprimer, bi se lahko ukvarjali z družbami pošni nabiralnik, z navideznimi družbami. Potem z odborom za transport smo tudi zelo dobro sodelovali. To ni bilo zelo enostavno in dosegli smo dogovor. Dogovorili smo se, kako lahko razporedimo pristojnosti med odborom za socialne zadeve in odborom za transport. Torej, določeni socialni vidiki so lahko vključeni tudi v eh, delo odbora za transport. Mislim, da je to eh, širok dogovor, ki smo ga dosegli tudi med posameznimi skupinami. Potem napredovali smo še pri eni točki, ki je zelo pomembna. Eh, digitalna, digitalno gospodarstvo digitalno gospodarstvo eh, poraja celo vrsto novih vprašanj na socialnem področju. Gre tudi za samo definicijo delodajalca, zaposlenega. To so zadeve, ki so pomembne tudi v okviru drugih poročil, ki so bila že izglasovana v preteklosti. Kljub temu pa ostajajo še določene točke, ki, eh, pri katerih nismo dosegli dogovora vseh. Pri tem je treba še napredovati in še trdo delati. Potem bom prišel eh, k bistvenim vidikom, vendar tudi to ni nepomembno. Najprej prekinitev eh, določenih dovoljenj v primeru raznih kršen, predvsem kar zadeva napotene delavce. Danes se nahajamo v posebni situaciji, ki zahteva vso našo pozornost. V Evropi smo kolektivno nesposobni, ne govorim samo o Evropskem parlamentu, govorim o Evropski uniji nasploh, govorim o tem, da ne znamo najti eh, minimalnih pravil za uskladitev. Še vedno imamo samo določene unilateralne odločitve. Evropska komisija seveda se zauzema za to, da bi eh, zagnala določeno vrsto procesov, mislim na eh, Nemčijo in Francijo naprimer, eh, vendar pa mislim, da ni dobro, da se sprejemajo unilateralni ukrepi. To lahko vodi v politično debato, ki bo eh, zelo slaba za posamezne države članice. Torej, prekinitev um, izvajanja določenih dejavnosti v primeru hudih kršitev strani pristojnih organov. Določene države to že izvajajo, druge pa ne. Mislim, da bi morali vse to posplošiti, zato da bomo lahko imeli skupne metode, zato da bomo lahko prisilili sama podjetja, ne gre samo za birokratske ukrepe. Torej, moramo prisiliti podjetja, da natančno upoštevajo, komu oddajo določena naročila, eh, kdo so tisti, ki so udeleženi, eh, torej, katere so, katere so točke, pri katerih imamo največ razhajanj. Najprej, dva odstavka, ki sem ju predlagal kot kompromisna amandmaja pri tem upoštevamo eh, mnenje različnih skupin, vendar tu nimamo še zadostne večine. Gre predvsem za naslednjo točko. Gre za vidik eh, napotitve delavcev nasploh. Tu imamo razhajanja tudi v sami metodi. Komisar Tisen je tudi vsega, Eh, podajo določene predloge v zvezi s tem. Imamo poročilo, ki je bilo uradno dodeljeno dvema soporočevalcema, gospa Madan Šartje iz EPP in potem gospa Agnes Engrius iz SND. ne gre za to, da bi mi hoteli eh, pobrati delo drugim naprej. Vprašanje mm, napotenih delavcev je zelo občutljivo vprašanje in javnost eh, pri tem ugotavlja, da imamo zelo veliko socialnega dumpinga to obstaja in javno se zgraža na tem, da mi tega ne obravnavamo. V tem trenutku je težko. reči, da ne delamo nič na tem. Mislim, da bi morali razpravljati o tem eh, kompromisnem predlogu spremembe, zato da bomo lahko dosegli globalen in pozitiven dogovor. Zakaj? Evropski parlament bi lahko glasoval o eh, poročilu na lasno pobudo o socialnem dampingu in v to bi moralo biti vključeno tudi vprašanje napotenih delavcev. Sicer bi naši sodržavljani imeli eh, dvome o naši kredibilnosti in bi rekli, da ne opravljamo vloge, ki jo moramo upravljati. Ne gre za obvezujoča priporočila, vendar gre za nekakšno izhodišče, ki omogoča sprejetje določenih pogledov. Imeli smo tudi postopek eh, rumenega kartončka, vendar zdaj mislim, da bi bilo dobro, da bi Evropski parlament mogoče vsaj splošno eh, eh podal neko stališče. V tej fazi smo v tem trenutku. Imeli smo določen napredek, vendar moramo praviti še veliko korakov in škoda bi bilo, da ne bi naredili še kaj več. Mislim, da je to vloga Evropskega parlamenta. Moramo se popolnoma močno lotiti tega vprašanja socialnega dampinga, e, ker to od nas pričakujejo državljani. Vprašanje je, nelojalne konkurence na notranjem trgu eh, je danes zelo pereče in zaradi tega tudi prihaja tudi do sovraštva do Evropske unije in to nas mora zelo skrbeti in zaradi tega moramo odigrati svojo vlogo. You, Najlepša hvala, gospod Balas. Vem, da ste imeli težko nalogo in zelo zanimivo je, da imamo sedaj to možnost, da lahko razpravljamo o rezultatih. Besedo dajem poročevalki v senci, gospe eh, Jašnoveka. Mm, Pred vsem naležam še. Najlepša hvala. Rada bi se zahvalila gospodu Balasu in njegovi celotni ekipi. Opravili so odlično delo. Res je, to je zelo težko vprašanje, socialni dumping ampak jim je vseeno uspelo. Všeč mi je, na kakšen način ste dosegli te kompromise. Mislim, da smo potrebovali približno 20 sestankov, da smo končno prišli do dogovora. Ampak delo na področju socialnega dumpinga se počasi le končuje. Zaključili ga bomo z glasovanjem v juliju. Obstaja še številna, obstaja še številna vprašanja, glede katerih se nismo uspeli strinjati. Mnogo poslancev je kritiziralo, da ni obvezujoče definicije socialnega dumpinga, naprimer. V državah članicah potrebujemo dodatno politično razpravo, zato ker še ni termina, ki bi bil pravno zavezujoč. Ampak vseeno je, da imamo, je dobro, da imamo vsaj med nami nekakšno opredelitev socialnega dumpinga. Nepravične prakse, s katerimi pridobimo konkurenčno prednost eh, na način, pri katerem kršimo zakonodajo, je socialni dumping. Tako so se strinjale skoraj vse politične skupine. Seveda pa prihaja do nekaj razlik. ELS naprimer ne more podpreti vseh kompromisnih predlogov, predvsem tistih, ki se nanašajo na pomembna vprašanja, kot je obvezujoči sistem napotenih delavcev v drugih državah članicah. Vprašanje je tudi, ali se preneha izvajati storitev v primeru kršitev zakonodaje pri napotenih delavcih. Probleme imamo tudi pri letalskem sektorju, namreč ta po našem mnenju spada v pristojnost odbora za promet. Potem pa ta odnos eh, in povezava z gospodarskimi svoboščinami, to so kompromisi LMN, ki zadevajo eh, prenovo direktive o napotenih delavcih. Po mojem mnenju ni dobro, da se preveč podrobno spuščamo v to prenovo direktive o napotenih delavcih. Odločitve o prihodnosti napotenih delavcev bi morali prepustiti poročevalcem, ki so zadolženi za to posebej. Napoteni delavci so sicer primer tega področja, kjer lahko prihaja do socialnega dumpinga, ampak zavedati se moramo, da je socialni dumping v bistvu veliko širši pojem. Osredotočiti se moramo na eh, samozaposlene, na podjetja, ki imajo samo eh, poštni nabiralnik in tako naprej. To načelo enako plačilo za enako delo je tukaj problematično, saj bi lahko znižalo konkurenčnost evropskih podjetij tako na evropski kot na globalni ravni. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Lavajeva, izvolite. Hvala, prva, gospa predsedujoča. Veseli me, da je to eh, na dnevnem redu, potem, ko smo imeli toliko sestankov med poročevalci v senci. Hvala gospodu Balasu in drugim poročevalcem v senci, namreč mislim, da smo imeli zelo dobro razpravo na teh sestankih. Podobno kot eh, kolegica Danuta in eh, kolega eh, Balas, se tudi jaz strinjam glede teh kompromisov, ampak ne bom se spuščala v podrobnosti. Rada bi spregovorila bolj eh, načeloma. Najprej, kar se tiče splošnega sporočila tega poročila. Osebno sem relativno nezadovoljna z splošnim tonom tega poročila in sporočilom, ki ga pošiljam. Prepogosto se tukaj nanašamo na napotene delavce, ki naj bi bili glavni vzrok za socialni dumping. Vemo pa, eh, da so napoteni delavci manj kot en odstotek evropske delovne sile. Socialni dumping pa je veliko bolj širok pojav, ki se nanaša na izogibanje pravilom, zato da se nezakonito zniža stroške dela. Še enkrat, Socialni dumping je nezakonita dejavnost, napoteni delavci pa so povsem zakoniti. Tukaj bi morali začeti z izvajanjem pravil na nacionalni ravni. Nima smisla, da pripravljamo vedno novo zakonodajo. Bojevati se moramo proti tem zlorabam in sicer z bolj poostrenimi kontrolami in nadzorom na nacionalni ravni. Na eni strani imamo eh, nezakonite dejavnosti, nepravično konkurenčnost. Tisti, ki pa delujejo v skladu z zakonodajo, to pa ni socialni dumping. Ene države v Evropi pač imajo nižje stroške dela in eh, tega ne smemo preprečiti. Namreč na tak način ne bomo popeljali Evrope v boljšo prihodnost, po mojem mnenju. V tem poročilu se včasih skrivamo za temi napotenimi delavci in želimo na tak način skriti težje težave na trgu dela, s katerimi se soočajo določene države. Torej, s temi težavami se nočemo ukvarjati in zato jih nekako pometemo pod preprogo. Če se pritožujemo zoper težave, za katere nimamo dokazov, ampak eh, so te težave samo utemeljene na nekih čustvih, potem je to nepravično. Napoteni delavci ne smejo biti grešni kozel v tej razpravi. Kaj moramo storiti? Bolj moramo izvajati pravila, ki so že vzpostavljena. Le majhen del poročila pa se dejansko uh, ukvarja z tem načelom. Potem pa načelo enakega plačila za enako delo. Ne boste presenečeni, namreč to sem že omenila. Po mojem mnenju je to samo lep slogan, ki pa ni povezan z realnostjo na trgu dela. V Evropi imamo različne plače in prav zato lažemo sami sebi in tudi našim državljanom, če mislimo, da lahko odpravimo te razlike pri plačah danes. To bo vredno trajalo toliko let, koliko smo imeli sestankov med pročevalci v senci. Do teh razlik prihaja zaradi zgodovinskih razlik. Paradoksalno pa je, da prihaja do tega zaradi zgodovinskih razlogov, ki so v bistvu spodbujali enako plačilo na enakem delovnem mestu. Kot veste, pa si vzhodnoevropske države ne želijo ponavljati te zgodovine. Vsaka država ima svojo zakonodajo. Tukaj imamo 28 različnih sistemov eh, pogodb, ki pa vseeno dobro delujejo. Prav zato je nemogoče harmonizirati plače v vseh teh državah. To ne sme biti naš cilj. Biti moramo enotni v naših razlikah. Rada bi se vrnila še enkrat k opredelitvi socialnega dumpinga. Trenutna opredelitev je namreč predolga in preveč zapletena, če želimo, da je to opredelitev ničesa, kar ni pravno opredeljeno in nima univerzalno sprijetega pomena. Trenutna opredelitev se navezuje na nejasne pojme, kot je nelojalna konkurenčnost in nepravična obravnava delavcev v Evropski uniji. Nepravičnost je nekaj zelo subjektivnega, nekaj, kar je nepravično za me, mogoče ni nepravično za nekoga drugega. Vsako podjetje lahko morda reče, da je nepravično, da drugo podjetje dela bolje, in vsak delavec lahko reče, da ni pravično, da je njegova plača nižja od eh, plače kolega. Takšno je pač življenje. Žal mi je, če sem eh, malce zafilozofirala, ampak mislim, da bi morali biti pri tem dosjeju bolj pragmatični. Hvala. You, Hvala lepa, gospod Silikiotis, izvolite. Hvala, brezre. Kaj saj se rada, evharistiso, to nisi jedin do. Hvala lepa, najprej bi se rad zahvalil poročevalcu Banašu za zelo dobro delo doslej, tako kot je bilo jasno izpostavljeno. Je bilo treba vložiti veliko dela ta predlog. Ehm, zaenkrat smo zadovoljni, ampak obžalujemo stališče nekaterih skupin, kar seveda otežuje rezultate pri tem poročilu. Mogoče bomo lahko še kaj obrnili pri tem poročilu. Zelo pogosto sem iskren. Obravnavali smo že sprejete predloge in ponavljali smo isto. In nenihno to ponavljamo, kar nam jemlje veliko časa. Sprijeti moramo določna stališča. Ja, nekatere skupine veliko pomembnosti pripisujejo tržnim silnicam, konkurenčnosti ampak mi smo odbor za zaposlovanje in socialne zadeve in naša dožnost je podpirati delavce z našimi stališči in z našimi poročili. Mi moramo spreminjati realnost, ne pa le sprejemati to, kar obstaja. Tako da moramo tudi pri tem poročilu ostati zvesti našim vrednotam. Gre za pravice delavcev, treba je krepiti socialno državo, treba se boriti proti socialnemu dumpingu. Ta poteka v prid konkurenčnosti, ampak realnost pa kaže, da ta dumping prinaša večji profit za podjetja, neodvisno od zaposlenih. Tako da podpiramo vse predloge sprememb, vse kompromise, kjer podpiramo pravice delavce. Ko govorimo o pravicah delavcev, gre to tudi za kolektivne pogodbe, gre za pravico do udeležba pri kolektivnih pogajanjih, tako da nimamo posamičnih pogodb, ki tu odpravljajo pravice delavcev. Zato smo se borili, delavci so se zato borili leta in leta, tako da menimo, da moramo imeti v tem poročilu zelo jasen glas parlamenta za te delavce in delavce zato da bomo proti deregulaciji plač in pravic. Zlasti v teh trenutkih, ko obravnavamo direktivo o napotitvi delavcev. Ja, dragi liberalci, podpiramo enake pravice, enake plače, enako zaposlitev za vse in treba se boriti za ta načela. Imamo nepravičnost in treba se boriti za odpravo tih nepravičnosti zlasti kar komisija pravi o tem. Mi smo združena levica, tako da bomo podpirali upravljeno delo, kajte tu imamo temeljna načela in treba je zaščititi delavce in socialno državo. Hvala. Thank you, Karima. Najlepša hvala, Karima deli, a nje ni tukaj. Tako, sedaj pa EFDD, Laura Agija, izvolite. Sì, grazie Presidente. E... Hvala, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se Guillaume za upravljeno delo. Guillaume je od samega začetka vedel, da to ne bo enostavno delo. In zdaj lahko tudi sami vemo, kaj lahko pričakujemo, ko bomo delali tudi na direktivi o napotitvi delavcev. Očitno je, po več, kat, več kot 20 eh, sestankih v senci, da imamo še veliko razhajen in da bo težko doseči vse dogovore. Moja skupina podpira predlog Gijoma, vendar razumem tudi pomisleke in dvome, ki jih imajo druge skupine prihajamo iz različnih okoli in eh, vsakdo seveda želi zaščititi značilnosti svoje lasne države. Slišala sem eh, različne prispevke. Eh, biti konkretni danes je zelo komplicirano v Evropski uniji imamo določene gospodarske pogoje, ki vplivajo tudi na samo obravnavo pomembnih tematik, ki so pomembne v posameznih državah. Zredi tega mislim, da bi morali še širše zasnovati razpravo. Spopadati se moramo z izzivi in sprijemati odločitve, ki bodo še bolj vplivale na naše stvarnosti. Danes govorimo o socialnem dumpingu znotraj Evropske unije. Pomislite, kaj bo, ko bomo morali govoriti tudi o učinkih drugih stvarnosti eh, v okviru naših gospodarstev. V zvezi s tem poročilom bi dejala naslednje. Ne vem, ali je to primeren trenutek za obravnavo. Mogoče bi lahko o tem razpravljali po prenovi direktive. Zavedati pa se moramo, da imamo tu 28 različnih držav članic, pogoji so različni, konkurenca ni lojalna, za, delode, za, za poslene nimamo enakih jamstev zaposlovalne politike so različne in ko želimo združiti različna stališča, je težko najti dogovor. Moramo še naprej delati na tem, moramo še naprej si postavljati vprašanja, moramo se tudi pripraviti na delo, ki nas čaka v zvezi z direktivo na potitvi delavcev. Tam se bo vse skupaj še bolj zakompliciralo. Imamo dva soporočevalca, ki izhajajo iz različnih okolij, ki izhajata iz različnih okolij in zaradi tega eh, moramo šele ugotoviti, kaj je sploh mogoče. Moramo tudi si biti na jasnem, kaj je pravzaprav pomembno. Najlepša hvala, gospod Marta. Hvala, predsedujoča. Pozorno sem poslušal gospoda Balaša. Ampak tu vidim nekaj majhnih težav, tu vidim res nekaj malenkosti, podrobnosti. In sicer smo v zadnjem odboru imeli um, razpravo o poročilu, ampak tu imamo poročilo gospod Bizoto in gospoda Balaša, ki sta jasno zavrnila, da bi poslala Eh, kompromis gospe Bizoto in kar je še bolj presnetljiv, gospa predsedujoča, kajti mislim, da bomo o tem govorili pozneje, sekretarjat odbora je tu posluša gospoda Baleša, ampak to je res neverjetno, da imamo takšno situacijo, da gospod Baleš poročevalki, ki je bila izbrana, ne pošle kompromisa in sekretarjat to kar tako spreme. Mi sicer spoštujemo demokratično delo gospoda Baleša, ampak ta je še tako rekel, ja, vesel sem in počnem vse, da bi tu zbral vsa mnenja vseh poslancev, namesto tega pa je jasno, da tu ignorira eno politično skupino. In gospodu Balešu pa bi rad pokazal, da sem pametnejši kot on, zato bom rekel še nekaj. Strinjam se z njim, ko pravi, da ko govorimo o poročilu o socialnem dampingu, tu ne moremo reševati težav povezanih z napotenimi delavci. In gospodu Benešu bi rad povedal, isto kot članom tega odbora, prepričan sem, da bo revidiranje direktive o napotitvi delavcev, s katero se tako ukvarjamo, prijazno in mirno pokopano. Hvala. Uh, thank you. Najlepša hvala. Tako, sedaj pa še drugi poslanci, ki so prosili za besedo. Prosim vas, eh, če spregovorite samo dve minuti. Gospa Moranšati, izvolite. Merci beaucoup, madame la président. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi jaz bi tako kot drugi poročevalci v senci pozdravila delo gospoda Balaša, vaš čas, ki ga temu posvetil, ampak ko imamo 20 sestankov poročevalcev v Sinci, pa se tu vendarle lahko pojavijo določene vidiki, ki niso v redu in mislim, da moramo biti zelo, zelo pozorni na to. In zato bi omenila težavo povezano z metodo dela. Vem, da je veliko poskusov in tu je veliko, veliko skušnjav, da bi delali na revidiranju direktive o napotitvi delavcev, ampak tu imamo eh, poročilo na lasno pobudo o socialnem dumpingu. In ta zmeda pomeni, da imamo toliko izzivov, ampak to je povezano samo temo dela in to je prvo. Drugo, kar bi rekla, je naslednje če bomo šli po tej poti, kaj se bo zgodilo? Že vnaprej bomo zapletli revidirani direktive v napotitvi delavcev. Jaz ne bi šla rada po tej poti, ne bom se pustila, da me potisnete po tej poti in potem imamo dvojno težavo. Tu imamo različna politična mnenja. Ne nekno govorite o političnih skupinah, o težavah povezanih z rumenim kartonom. Je ja, včasih imamo težave političnih skupin, včasih gre za problematiko držav članic, to je pomešano in vse to je treba reševati z veliko odprtega duha, z veliko želje po konsenzu. In v tistem trenutku, ko izhajamo iz eh, tega, da bi nekaj preprečevali, ja, bi lahko imeli 20 sestankov poročevalcev, vse celo 40 ne vem, čestitke za to, ampak jasno pa je, da zapletamo situacijo. Ampak vseeno ne bom pustila, da pokopljamo revidiranje te direktive. Kolega, to vam zagotavljam, ne bomo pokopali tega. Ne, ne, oprostite, ampak stvari pa bomo sedaj začele delati drugače, kajti res je, imamo različne stališča, ampak vsak je odgovoren za to. In zato moramo najti stične točke, doseči konsens. In zato imamo tu določene kompromise, ki gredo v pravi smeri, ampak tisti, ki se nanašajo neposredno na pogajanje v prihodnosti, glede na potenih delavcev in to ima v mislih kompromis M, kot soporočevalka in Agnes, eh, če bi bila tu, bi povedala isto, kot soporočevalka pri direktive na potrebnih delavcih, pravim, ja, tu delamo napake, zapletamo si delo, mogoče bomo celo preprečili doseganje ciljev in če res obstaja ta volja, da bi našli rešitve za te težave, ko gre za nepotene delavce, potem moramo tu reševati osnovne težave v poročilu na rasno pobudo, ki snaža socialni dumping. Treba delati na tem vprašanju, na socialnem dumpingu, ne pa obravnavati kar vse drugo. No, jaz sem to imela priložnost povedati gospodu Balašu. Nočem, da bi to poročilo o socialnem dumpingu poseglo v revidiran direktive, kajti to je bistveno, to je bistveno, res. In tu imam zlasti v mislih to, kar piše tu o teh začasnih agencijah. To ni spremljivo, da imamo dva soporočevalca pri revidiranju direktive. Treba je vedeti, kaj želimo imeti, gospa predsedujoča, kaj želimo imeti v tem našem odboru za socialne zadeve. Če res želimo praviti svoje delo, v tem odboru za poslovanje, potem ne smemo začeti mešati vsega in treba je spoštovati teme, ki jih obravnavamo. Hvala. You, Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Koh, izvolite. Ja, dank, Najlepša hvala, predsedujoča. Čisto kratek komentar imam. Ne bom se spuščal v podrobnosti, ampak eh, rezultati odbora za promet so eh, zelo dobri, tako da se bi rad v imenu odbora za transport eh, zahvalil pri gospodu Balašu in Danuti, da ste naše predloge upoštevali. Hvala. Hvala lepa, Marija Arena. Hvala, najprej bi se zahvalila za upravljeno delo v okviru tega poročila na vlastno pobudo in eh, predvsem za predloge gospoda Baleša kolegica Šrtje je dejala, da eh, prvotni predlogi niso dobri predlogi, da so pusti. Mislim, da so ti predlogi dejansko zelo široki. Ja, to ste vi razumeli, vendar jaz nisem dejala tega. Mislim, da je pomembno, da imamo poročilo na lasno pobudo, ki mora biti najbolj široko zasnovano, kar zadeva nelojalne prakse na področju delovne zakonodaje. Govorimo o družbah eh, poštni nabiralnik, o lažnih eh, samozaposlenih, o nezakonitih praksah pri plačevanju zaposlenih. Torej, poročilo o boju proti nelojalnim praksam eh, pravite, da ne vključuje eh, poročila o eh, napotenih delavcih. Mislim, da to ni primerno. Ni primerno, da izključimo iz tega poročila direktivo o napotenih delavcih. Mislim, da mora biti to, mora biti to sestavni del poročila Baleša pa čeprav se ne spuščamo v podrobnosti eh, o direktivi o napotenih delavcih. Napotitev lahko predstavlja le en odstotek eh, delovne mase v Evropi. Vendar, če si ogledamo posamezne sektorje, posamezne države, kaj pomeni nelojalna konkurenčnost, naprimer na področju gradbeništva, tam lahko imamo ta eh, odstotek celo okoli 20 odstotkov. In eh, potem govorimo o konkurenčnosti, vendar gradbeništvo ni sektor, ki ga izvažamo, to je interni sektor. Če imamo nelojalne prakse znotraj Evrope, se vprašam, ali to spodbujamo. Evropska Evropska unija ima seveda določene razlike, različnosti na področju eh, socialnega varstva, vendar mislim, da moramo zagotoviti Evropo, ki ponuja več socialnega varstva, ne pa manj socialnega varstva. Če imamo določene razlike, je naš cilj ta, da zagotovimo večjo, večje varstvo, ne pa manjše varstvo. Eh, tako gledam sama na Evropo moramo dati nekaj več, nekaj, ne pa nekaj manj. In eh, tudi gospod Balaš se je zauzel za to, da bi zagotovili več socialnega varstva. Bo? Gospod Kalvješan bo. Merci, madame la Hvala, gospa predsedujoča, govoril bom francosko, ker eh, govori poročevalec eh, jezik Molijera. podpiram to, kar je dejala moja kolegica iz Aldeja, Martina. Govorim v svojem lasnem imenu, ne pa v imenu skupine. V nasprotju s tem, kar je dejal moj ugledni kolega Lauro Heja, bi povdaril evropske vidike in bi povdaril tudi politične vidike občudujem delo, ki je bilo upravljeno. E, to vam mora biti jasno. Delal sem tudi svojo ekipo na tem, vendar, e, če je bilo upravljeno dobro delo, to še ne pomeni, da smo prišli do dobrih rezultatov. E, govorimo o definiciji socialnega dumpinga. To lahko storimo in lahko ustvarimo štiri, pet drugih eh, samovoljnih eh, definicij. Kaj je dostojna plača? Kaj so socialne goljufije? Imamo določene zakone v zvezi s tem, če smo v vladavini prava. Kaj je nepoštena konkurenčnost? Kaj je nelojalna konkurenčnost? Potem, kaj je načelo enaka plača za enako delo na istem mestu? Torej, v, dve, v enem podjetju lahko imamo eh, dve različni osebi, ki opravljata isto delo in lahko imata drugačno plačo. Če to obstaja, moramo to definirati, zato da ne bomo imeli ideoloških manipulacij. Seveda se lahko sklicujemo na določene kategorije ljudi, Eh, lahko imamo določene preglednice, vendar to moramo natančno zapisati. Seveda lahko imamo eh, ambicije, eh, vendar to lahko vodi tudi v ideološke manipulacije. Potem druga stvar. V tem besedilu imam določene težave. Najprej, treba je zaščititi mobilnost znotraj Evrope. Lahko govorimo o 20 odstotkih eh, napotenih delavcev na področju gradbeništva, potem pa stroški dela. V Španiji smo lahko rešili določene probleme prav s temi načeli moramo imeti minimalne socialne standarde za vse državljane, s tem se strinjam. Mislim, da moramo imeti to raven za vse in ta raven mora biti zelo visoka. Ko govorimo o napotenih delavcih, moram povedati še nekaj ali se odločimo, da bomo imeli nek odstavek, v katerem bomo dejali, da problem socialnega dumpinga se odraža tudi pri delavcih, ki eh, grejo delati čez mejo in eh, lahko bi tudi rekli, da bomo na socialnem dumpingu de delali samo enkrat. Vendar to moramo določiti zdaj. ali bomo delali na napotenih delavceh in bomo govorili o naviznih družbah, to so zares problematični vidiki, ali pa bomo pripravili konkreten dokument, zato da bomo lahko se lotili tudi konkretnega političnega problema v določenih državah. Ne smemo žrtvovati mobilnosti delavcev za eh, določene politične namene. Mobilnost delavcev lahko vodi tudi v ksenofobijo. Ne smemo se omejiti samo na določene majhne vidike. Potem, seveda se zahvaljujem. Eh, tudi za upravljeno delo v odboru za transport. Vendar veste, koliko členov bi vam lahko predlagal, tudi kar zadeva industrijo turizma. Potem pomislite tudi na ljudi, ki grejo do umirati v Afganistanu in v druge kraje. Tudi tam imamo socialne probleme. Imam torej velike težave z besedilom, kot je zasnovano zdaj. Kot je dela gospa Šrtim, se moramo lotiti bistva tega problema, zato da bomo lahko dobro predelili koncepte ne smemo voditi v določene ideološke zmešnjave, ki bodo mogoče upriti določenim volivnim namenom. Jaz govorim osebno, v svojem imenu. Tukaj mislim, da besedilo ni dovolj jasno. Hvala. Thank you and, uh... Najlepša hvala. Prosim vas, da se držite časa, ki vam je na voljo. Namreč eh, kmalo moramo zapustiti to sestanek. Tomas Man, izvolite. Najlepša hvala. Ja, včasih se je težko držati tega roga. Kolega je imel na voljo dve minuti, govoril pa je šest minut in trideset sekund. Danes bi morali začeti ob desetih, pa smo zunaj stali, začeli smo dejansko ob 10 pa 18 minut. Torej, ukradli ste nam 18 minut, tako da ne moramo tukaj sedaj se vzeti časa in razumno najti kompromisov. Kolega je dobro ravnal, namreč eh, pogovarjal se je z poročevalci v senci, kar 20 sestankov so imeli, kar je veliko število. Pravilno je, da spregovorimo o tej temi, ni pa smiselno, da bi naredili poročilo, v katerem bi vnaprej določili, kaj želimo uh, storiti glede napotenih delavcev. Poskušali smo reči, da želimo doseči enotno opredelitev in to je smiselno. Lahko bi predlagali, da se to doda v opredelitev, pa tudi gospodarski aspekt tukaj je pomemben. Namreč, če prihaja do uh, nelojalno konkurenčnost, do nezakonitih praks, potem moramo to vključiti v poročilo. Socialne aspekte pa moramo prav tako upoštevati. Socialne pravice tukaj so pomembne, ampak eh, pomembno jih je tudi spoštovati. Zdi pa se mi, da je ta opredelitev, ki ste jo našli, zelo, zelo zapletena in prav zato jo je težko podpreti. Zdi se mi prav, da spregovorimo tudi o navideznih samostojnih podjetnikih in o slamnatih podjetjih, ki imajo samo poštni nabiralnik. To moramo dejansko vključiti v poročilo, to je pomembno, ampak to lahko storimo na kratko. začasno delo je smiselno v nekaterih primerjih, v drugih primerjih pa je to samo zloraba delovnega časa. In prav zato eh, bi bilo dobro to zapisati v, v poročilu. Danuta je pravilno povedala, da bi lahko prišlo do težav z skupino ELS in eh, da moramo tukaj upoštevati sorazmernost dobro bi bilo, da ustvarimo nekakšen minimalni okvir dela, ampak glede na to, kako je danes potekala razprava, mislim, da smo še daleč od tega. Ne vem, ali bomo julija lahko že glasovali o tem, ali je smiselno, da bi 13. julija pripravili to glasovanje. Določena druga poročila smo že preložili na kasnejši datum in opozoril bi vas, da smo tukaj poskušali Ehm, poskušali to umestiti v ponedeljkovo razpravo glede kratkega poročila o eh, takšnih mnenjih na Štrasburskem zasedanju. Ampak eh, to ne bi bilo smiselno, to ni mogoče. Se upravičujem, ker sem samo malo prekoračil svoj čas. Hvala. You, Najlepša hvala, gospod Mann, da ste se držali svojega časa, pa tudi. Hvala za to, kar ste povedali. Vsi boste imeli priložnost, da podate svoje mnenje, ampak prosim vas, da ste čim bolj kratki. Malce bomo pozni na naslednji sestanek, ampak to razpravo moramo zaključiti, ker je to zelo pomembno vprašanje. Gospa Sofija Ribeiro, izvolite. Eh, Hvala na začetku bi se rada zahvalila poročevalcu in vsem poročevalcem v senci za vse zaveze temu predlogu. Pozorila bi na veliko tveganje tu in sicer se tu lahko odmaknemo od bistva vprašanj. Če se pri socialnem dumpingu osredotočamo na napotitev delavcev, potem tu pozabljamo na nekaj. Sicer ne vem, če je to namirno ali ne, ampak tu potem pozabljamo na druge vrste socialnih pogojev naše državljane. To so minimalni pogoji, ki naj bi obveljali za vse. Včasih so države same tiste, ki vplivajo to. Gre za delavce, ki se zlorabljajo, včasih je tudi v državah članicah tako. Recimo pri nas v naši državi je tako z učitelji. Imamo nekatere učitelje, ki niso neodvisni, ampak se obravnavajo na poseben način, imajo poseben status, kar pomeni, da tu ne spoštujemo zakonitih pravil in treba se boriti za to, da bodo spoštovane ta pravila in vemo, da moramo tu sklevati inšpekcije v državah, da bi se lahko borili proti tem praksam. Potem, ko govorimo o socialnem dumpingu, bi rada opozorila še na nekaj, za kar gre to. Radi bi šli iz paradigme konkurenčnosti in plač na drugačno paradigmo, kjer konkurenčnost pomeni, da je tu treba poštevati dodano vrednost blaga in storitev iz Evropske unije, to, kar lahko mi ponudimo državljanom. Torej, gre za precej bolj splošno situacijo, veliko bolj obsežno. In tu gre za rast, ki jo želimo imeti v njih. In za zaključek ne povem še nekaj. Evropska komisija želi okrepiti socialni stebr. In tu se strinjam s Tomasom Manom, ki je rekel, da moramo najprej opredeliti minimalna pravila in minimalni okvir za boj proti socialnemu dumpingu in zato, da bi se zbližali skupnim standardom spoštovanja socialnih pravic. Treba je upoštevati stične točke, pa zato pa potrebujemo veliko ekonomske in finančne koordinacije, kajti v tem odboru smo že rekli, brez ekonomske in socialne konvergence ne moremo delati, kajti vse je povezano. Dragi kolegi, Ne smete v tej razpravi reči, da so le družbe odgovorne za to zamarganizacijo. Hvala, Edward Mada. Hvala, gospa predsedojoča. Naj priznam, da sem nekoliko presenečen, ko poslušam to, kar pravite tu, Duran. Tisti, ki ne veste, kaj so to enake plače, prosim, da si pogledate sodno prakso, ki prihaja iz Evropskega sodišča. Večkrat je bilo to tudi obtoženo oziroma obsojeno v različnih državah, kajti tu so ločevali med plačami. Ko pa so zaposleni upravljali isto delo in evropski sodniki so potem idioti ali kaj, ko pravijo, da to ni prav, ne vem, ali pa so idioti tu v dvorani, ne vem. Naj povem le to, da tu potrebujemo pravo razpravo v parlamentu, kajti evropski poslanci pred nekaj leti niso bili plačani na isti način. Mislim, da smo vse poenotili. Če ste evropski poslanec iz Malte ali iz Švedske, vsi imamo iste dodatke in tako ni bilo prej. Ampak torej, to smo poenotili, kar pomeni, da vsi razumejo, kaj je to enako plačilo za isto delo, kaj je to harmonizacija. Ja. Res je, lahko se razlikujemo, Lahko imamo raznolikost, ampak treba je spoštovati delo enih in drugih. In rad bi rekel, da podpiram delo Gijoma Bansa, kajti pomembno je, da se tu strinjamo z Gijomom in ko gre za število, ja, to ne zastopa eh, ne vem koliko toh, ampak gre vendarle za milijone potenih delavcev in kot je rekla Marija Rena, to vpliva na veliko dobičkov, torej gre za velike številke. To nas kar boli. In za konec še nekaj predstavljamo si, da bi jutri imeli razpravo o tem in tako tudi je. Danes smo dobro razumeli, da gremo v smeri te razprave. Konkurenčnosti držav ne moramo doseči preko stroškov dela. Recimo predstavljamo si lahko, da bi jutri Evropska komisija priznala status ekonomskega tržišča Kitajski. In kako potem s tem, če bomo gledali le stroške dela?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 prinese veliko presenečenj. Jaz sem kar presenečena, mislim, da moramo razmisliti o posledicah naše zakonodaje, ne le jutri in pojutrišnjem. Treba se je zazreti v dolgoročno prihodnost, da bi videli, kako bo zakonodaja vplivala na različne sektorje, ki so tu zadevni. Zaradi zakonodaje, ki jo sprejemamo. Zdi se mi, da nekoliko prehitevamo s načinom objave priporočil. Zelo pogosto so to enostranska priporočila in tu ne upoštevamo možnih negativnih posledic teh priporočil. Preučiti moramo različne možnosti, preučiti moramo vse pluse in minuse, preučiti moramo kdo bo sprejel določene možnosti in kdo ne. Kakšni so razlogi za to? Žal ne upravljamo te analize pri sestavi pogajanjem odboru. Naše delo bi moralo poskrbeti za to, da imamo jasno, odgovorno in pregledno zakonodajo, ampak žal ni vedno tako v teh poročilih, ki jih sprejemamo. Potem bi se tu uh, rada ozvala na to, kar je povedala gospa Arena. Na začetku je kar nekaj političnih skupin predlagalo, da bi imeli le nekaj kompromisov glede na potitve delavcev na splošno, kajti ja, socialni dumping vpliva tudi na napotitev delavcev. Ampak tu smo želeli poskrbeti za to, da ne bi socialnega dampinga napačno tolmačili, da gre le za napotitev delavcev. In zato imamo v tem poročilu BADA, FGJKKA in torej številne druge odstavke, ki se nanašajo na napotitev delavcev. Naša politična skupina se je odločila, da nočemo posegati v to, to je delo poročevalca, ki se stavlja poročilo na potitev delavcev. Mi ne smemo posegati v to. Tisti, ki bodo odgovorni za to področje, ne poskrbijo za to. Hvala. Hvala, gospa predsedujoča. Najprej bi se zahvalila poročevalcu Balašu in vsem poročevalcem v senci za upravljeno delo in tudi za delo, ki ga moraš še opraviti. Kar zadeva kompromise, ki ste nam jih danes predstavili, eh, mi je všeč definicija socialnega dampinga. To je definicija, ki jo bo treba seveda še izboljšati, vendar je to že dober začetek. Dobro je opredeliti socialni dumping in s tem bomo lahko tudi Eh, potem napredovali. Ustrajala bi na metodi, kot so to storili tudi že drugi kolegi. Vprašanje o napotenih delavcih je pomembno vprašanje v določenih državah in zaradi tega moramo vsebinsko delati na tem. To je pomembno za zaposlene, za podjetja, to je pomembno z gospodarskega, socialnega vprašanja in tudi političnega vidika v številnih državah. In s tem bomo lahko tudi eh, napredovali, vendar za to potrebujemo veliko časa. Sama sem za to, da bi ločili razprave o socialnem dumpingu, to je pravi problem, zelo širok problem. Na drugi strani pa bi imeli eh, naša dva eh, soporočevalca, da bi delala na napotenih delavcih. Sama bi ustrala na tem, torej delajmo na socialnem dumpingu in zato bo potrebno veliko časa. Razhajanja niso samo nacionalna, mislim, da imamo različne poglede tudi v samih političnih skupinah, glede napotenih delavcev. To je zaenkrat vse, gospa predsedujoča. You, uh, Hvala, gospod Lavrilje. Hvala, gospa predsedujoča. Zelo kratek bom. Popolnoma se strinjam s predlogi, ki so jih eh, podali moji kolegi iz skupine EPP. Rad bi se povrnil eh, k točki, eh, ki jo je načel kolega Martin. Enaka plača za enako delo. Mislim, da primer evropskih parlamentarcev ni eh, zelo eh, primeren. Enako delo, enaka plača, če upoštevamo, eh, kdo pravzaprav koliko dela, če upoštevamo, kdo je tu prisoten, to ni primerno izbran primer. dejansko eh, bi se moral župnik varjati ne samo s tistimi, ki so v cerkvi, temveč tudi z drugimi, ki so ostali v kavarni. Hvala. Predajam besedo gospodu Balešu za eh, povzetek vsega tega. Hvala, gospod predsedujoča, zahvaljujem se vsem kolegom za vse pripombe. Skušal bom povzeti odgovoriti na določena vprašanja, pa čeprav nimamo na voljo veliko časa. E, gospa Jezlovicka, kot sem povedal že prej, vemo, katere so točke, ki jih moramo še obravnavati. Seveda lahko pride določenega napredka. Pomislimo naprimer na področje letalstva odbor za, letals, eh, odbor za transport nam je dejal, da določeni elementi, ki smo jih vključili v zvezi s tem, eh, mogoče niso ustrezna, vendar to razumem. Seveda bomo skušali uskladiti to, kar vi zagovarjate in tudi to, kar sami zagovarjamo to so temeljne svoboščine, temeljne pravice. Na tem bomo delali. Gospe Jabalovi bi se eh, tudi odzval. Imamo tudi določene politične debate. Z, gospo, z kolegico imamo določene razhajanja. Vendar določene stvari moramo tudi popraviti. Danes kompromisni odstavki, ki zadevajo predvsem napotene delavce, eh, so dejansko eh, zelo omejeni. Imamo, le, imamo jih eh, le tri od vseh 37. Torej lahko govorimo o napotenih delavcih. To je omenjeno v osmih odstavkih od 37. Eh, ne moramo reči, da se poročilo sredotoča na vprašanje napotenih delavcev. To je bilo rečeno, pa čeprav pravite, da ne. Potem, kako bomo lahko delali? Gospod Kelvešalbon je dejal, da naj ne bi delali samo na napotenih delavcih, temveč predvsem na eh, socialnih vidikih. To delamo v tretjem delu poročila. To je tudi tisto, kar smo se dogovorili s posameznimi skupinami. Kolega, če bi lahko šel dlje, bi, lahko, bi gotovo šel tudi dlje. vendar dejansko so temu določeni nasprotovali. Potem, ali naj govorimo ali pa ne o napotenih delavcih v tem poročilu, moramo biti pozorni. Za idejo, da v tem poročilu ne govorimo o napotenih delavcih, mogoče se skriva namen, da o tem ne bi govorili niti v prihodnje. Seveda bi morali govoriti tudi o reviziji direktive iz leta 97. Direktiva iz leta 97 je Eh, prisotna v celotnem poročilu. Vendar to bi lahko zreducirali na dva glavna odstavka, L in M. Vendar pozor, če parlament v tem poročilu ne bo niti načelno govoril o napotenih delavcih, tvegamo, da se bomo znašli v situaciji, ko bo težko ponovno načeti to vprašanje. In ponavljam, to, kar imate pred sabo, je sta kompromisa L in M. To, se, to bo predmet razprave. Nekatere skupine so rekli, da naj ne bi o tem razpravljali, temveč da naj bi to izključili iz poročila. Gospa Šartje, uh, mogoče ni prosila za to, vendar je dejala, da bi se povrnili pri določenih točkah eh, k vprašanju navideznih družb. Mislim, da moramo delati na tem, kako lahko obravnavamo vprašanje napotelih delavcev. In zanima me, kaj bi želeli pravzaprav spremeniti v tem odstavku danes. O tem nisem dobil nobenih informacij. Potem pa še vprašanje same opredelitve. Ja, res je, e, ta opredelitev ni e, odlična, lahko bi šli še dlje. Lah, zahvaljujem se tudi poročevalcem v senci ki so dobro delali za to, da sprejmemo kompromis. In seveda kom, s kompromisom ne moremo zadovoljiti vseh. Imamo pa tudi določena protislovja v samih pripombah. Nekateri pravijo, da je to presplošno zasnovano v isti skupini. Drugi pa pravijo, da bi morali biti bolj precizni, da bi morali še bolj opredeliti te stvari. Vendar, če bomo še bolj natančno opredelili te vidike, eh, bo zelo težko potem najti dogovor eh, vseh 700 Evrop, več kot 700 evropskih poslancev. Zaradi tega mislim, da bi morali opredelitev socialnega dampinga pustiti eh, na taki ravni. To bi bilo bolj modro. Potem imamo lažne samozaposlene. O tem tudi razpravljamo v samem poročilu, kateri so ti lažni samozaposleni, kako lahko to nadzorujemo to je pomemben vidik. Potem eh, neprijavljeno delo, tega nismo ustrezno obravnavali, ker to je obravnaval tudi gospod Pirinski v okviru platforme za boj proti neprijavljenemu delu in na to se tudi sklicujemo v našem poročilu. Naj zdaj zaključim. Mislim, da smo že dosegli predstavljanje precejšen dogovor v zvezi eh, s tem poročilom. Seveda je treba, ti, treba delati še na določenih vidikih. Bistvenega pomena je vidik napotenih delavcev. Potem imamo določena razhajanja, kar zadeva metodo. Predlagam, da se povrnemo k temeljnima odstavkoma, ki se nanašata na napotene delavce zato da bomo lahko ugotovili, kaj je sploh mogoče, kar zadeva temeljna in splošna načela. Zato, da ne bodo naši sodržavljani mislili, da kaj prikrivamo. Gospod Balaš, niste mi odgovorili. E, dajte mi besedilo. Naj se vam vsem še enkrat zahvalim, predvsem pa gospodu Balasu. To je bila torej ta točka na dnevnem redu, o kateri smo govorili že več let. Sedaj pa smo sredi dela o socialnem dumpingu in o napotitvi delavcev. S tem delom bomo nadaljevali verjetno tudi v naslednjih letih. Razprava se je dobro začela, seveda obstajajo razlike med našimi mnenji, ampak eh, veliko stališč si je tudi podobnih. Mislim, da lahko najdemo rešitve in dobre kompromise. Danes smo imeli zelo razboljivo razpravo, ampak pokazala je, da je možno najti izhod in rešitev. To pa je zelo pomembno za naš parlament. naši voljivci si namreč želijo rezultatov tudi na tem področju. Najlepša hvala. Sedaj pa smo že pozni na skupno predstavitev z ekonom glede gospodarske neenakosti. Torej, prosim, da greste takoj v PHS 3.1.C15. Vidimo se tukaj spet ob treh. Prosim, da res pridete uh, saj je malo neprijetno, če pride komisar, tukaj gospod Katajnen, nas pa ni veliko prisotnih.